Sedaj pa nadaljujemo z obrazložitvijo glasov. Najprej v zvezi s poročilom tavareš, gospod Klejs. Ja, tako je, vozite. Ikep eh, tegnet verslag tavareš. Hvala, gospa predsedajoča. Glasoval sem proti poročilu tavareš, kajti ufajanje novega programa Evropske unije za naseljevanje je pravzaprav nasprotju s skupne eh, politike na področju azila Evropske unije. Danes že lahko ugotovimo, da enotna politika na področju azila pravzaprav povzroča naraščanje eh, prosilcev za azil v Evropski uniji. Zato uvajanje takšnega programa v Evropski uniji ki uh, na nek način odvrača nove priseljence, pravzaprav sploh ni prepričljiv argument. In mislim, da je treba to, temu enkrat uh, reči, opisati z besedami, kakršne pač eh, sem. Uh, spadajo. Na nizozemskem veliko krat zavrnemo prosilce za azil, pa vendarle ostanejo na našem ozemlju, skratka ne rešujemo tega problema in ta nov pristop ne prinaša nobene rešitve. Hvala. Gospa Rojtova. E, Hvala. Gospa predsedujoča, mi smo sprejeli danes direktivo, ki nam sedaj omogoča izboljšati situacijo. Vendar imamo veliko eh, problemov z nastanitvijo teh eh, priseljencev ali azilantov. O tem smo govorili včeraj, namreč da bi ustanovili posebni sklad, vendar to naj bi predstavili na kasnejše obdobje. Now we move to the question. Sedaj poročilo Kueljo. Ponovno gospa Rojtova v zvezi s poročilom Kueljo. Pani predsednikinje, e, jaz sem. Gospa predsedujoča. Še enkrat sem se javila k besedi v zvezi z vprašanjem sklada za priseljence. Mislim, da je ta potreben, če hočemo eh, človeku dostojne pogoje zagotoviti azilantom. Mislim, da moramo mm, ukrepe na tem področju izboljšati. Danes smo se odločili za nov ukrep, neka vrste, torej za drugo generacijo eh, šengenskega informacijskega sistema, ki naj bi omogočil eh, izboljšanje pogojev za življenje azilantov. Vendar praksa nemških in avstrijskih eh, policijskih organov na meji eh, zagotavlja mm, veliko krat eh, umetne probleme na tem področju. Komisijo sem, ko gre za te probleme, že opozorila na to, vendar ni našla nobene rešitve. Gre za kršitev svobode gibanja čeških državljanov, zlasti ko uh, vemo, da je to ena od temeljnih pravic eh, v Evropski uniji. Hvala. Poročilo Tavareš. Gospod Mastella je prvi. Una politica migratoria, signor Presidente, che voglio essere. Gospa predsedujoča, uh, Politika preseljevanja mora biti realistična in mora predvidevati seveda rešitve za vprašanje azila, ampak tudi uh, stabilen sistem za ponovno nastanitev. Zato morajo države članice zagotoviti primerne možnosti za sprijetje določenega števila priseljencev. In zato skušamo povdariti, da finančna podpora, ki jo sedaj dobivajo države članice, ni dovolj in zato se morajo države obrniti tudi na zasebni sektor, zato da bodo na voljo dodatna sredstva in hkrati bo treba tudi spodbuditi prostovoljno delo na tem področju. Mogoče bi bilo treba tudi vzpostaviti nek ad hoc forum o teh vprašanjih. In ravno tako bo treba beguncem in še zlasti tistim najbolj ranljivim zagotoviti vso potrebno pomoč, psihološko in pomoč za uh, vstop na trg dela. Hvala. Gospod Kej. Videti je, da je gospod Gejs odšel, torej pojdimo na poročilo Luling. Gospa Rojtova ponovno. Děkuji, paní předsedkyně. Mlíko. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Drage kolegice in kolegi, vesela sem, da smo ta eh, poročilo odbora za enakopravnost spolov danes eh, potrdili in sprejeli gre za posebne pomoči ženskam podjetnicam, eh, delojemalkam in delodajalkam, ki jih je potrebno zagotoviti. Eh, to so smernice, ki bi jih morale upoštevati države članice Evropske unije. S tem ne bomo kršili načela subsidijarnosti, vendar se mi zdi, da bomo morali tukaj ukrepiti nadzor nacionalni parlamenti imajo tukaj sedaj novo besedo po eh, novi pogodbi. Zanima me, ali bodo prejšnji kritiki izkoristili nove eh, pogoje. Eh, Hvala, gospa Andrej Kenšima. Hvala, gospa predsedajoča. Gre za to poročilo sem glasovala, kajti pomembno je, da vemo, da je za 17,4 eh, odstotke nižji eh, dohodek žensk na uro, kakor moških v poprečju. In v nekaterih državah je ta eh, razpon še večji. Zato se strinjam s tem, da bi morali redno pripravljati poročila v zvezi z nagrajevanjem oziroma plačami žensk in moških, pa tudi v zvezi z diskriminacijo. Eh, žensk v EU. Hvala, sedaj poročilo Manders, ponovno gospa Rojtova. Hvala, gospa predsedujoča. Gre za kontroverzno poročilo, ki smo ga sprejeli, kajti v našem odboru so bila zelo različna stališča o teh ukrepih. Sama kot drugi sem predložila nekatere predloge za izboljšanje ukrepov. Vendar komisija mora na tem področju, ker gre za zelo specifična tehnična eh, pravila in eh, predpise, opraviti svoje delo. Tega ne moremo narediti v parlamentu. Glasovala sem za to predlog, vendar eh, komisijo pozivam k novim. Uh, rapporten, som handler om made in ordningen fordi jeg ikke finder det godt gjort, at, uh, at der er tale om, uh, at fordelene... Hvala, gospa predsedujoča. Glasoval sem proti obema tema poročiloma, ker ti mislim, da bomo s tem ustvarili nove uh, probleme. Poročilo Alves, gospod Grobovski je prvi najlepša hvala gospa predsedujoča gospa predsedujoča odločil sem se podpreti to pobudo kajti na ta način imamo sedaj možnost pospešiti razvoj nekaterih eh, delov evropske unije najbolj oddaljene regije evropske unije pa niso samo eh, v najbolj oddeljenih delih Evropske unije, temveč tudi v sami Evropske uniji, tukaj na naši celini. In mislim, da je treba te programe nameniti tudi našim eh, kmetovalcem na področju eh, kmetijstva, ribištva in tako naprej. Gospa Andreje Kejne. V zvezi s poročilom Alves. Poročilo Alves kmetijstvo na najbolj, v najbolj oddaljenih regijah. Hvala, gospa predsedujoča. Zaskrbljena sem uh, eh, spričo situacije proizvajalcem banan na Guadalupu, Madeiri in nekaterih drugih uh, otokih. Njihov položaj je še težji od takrat, ko je sklenila EU sporazum z STO z latinskoameriškimi državami v zvezi z zniževanjem carin za uvoz banan iz njihovih regij. Leta 2006 je eh, Evropska unija reformirala eh, skupno tržno ureditev za eh, banane in je dala posebne spodbude tem proizvajalcem. 208 milijonov evrov smo vsako leto namenili pomoči uh, pri proizvajalcem na Madejri, Azorih, Kanarskih otokih in drugod. Ta podpora pa ne bo zadostovala za mnoge pridelovalce banan. Zato bi bilo treba pozvati pristojne organe, da spremejo ustrezne ukrepe za zagotavljanje dodatnih eh, pomoči tem pridelovalcem. Hvala, gospa McGuinness. Mrs. McGuinness. Gospa McGuinness. Hvala, predsedujoča. Podpiram to poročilo, zato ker gre za vprašanje raznolikosti v naši kmetijski politiki in regijami. Vendar na koncu je komisar Čolaš uh, odgovoril na naše uh, zaskrbljenost s pličo pogajanj z državami Merkosur. Uh, Zdi se mi, da ni slišal, kaj smo rekli. Vendar mi smo eh, takrat, ko smo izražali pomislike, eh, zagotavljali, da je treba zaščititi naše kmetovalce in to, kar on pravi, me ni pomorilo, pomirilo. Mislim, da bodo naši eh, govedorejci Eh, pridelovali, eh, proizvajalci mleka in tako naprej zaradi teh pogajanj prizadeti. Proračun je ogrožen, morda ne bomo imeli dovolj proračunskih sredstev, da jim pomagamo, pa vendar istočasno gre za nadaljnje eh, ogrožanje cen mm, kmetijskih pridelkov in prihodkov kmetovalcev. Ne strinjam se s komisarjem Čološem. Sedaj pa poročilo Ashford, poenostavitve SKP-ja támogatom ezt a jelentést. Hvala, gospa predsedajoča. Glasovala sem za to poročilo, ker poenostavlja celo vrsto birokratskih ovir, s katerimi se danes soočajo naši kmetovalci. Pripričana sem, da bomo sedaj vzpostavili nove odnose na podlagi tega poročila med različnimi agencijami, ki so pristojne za to, zlasti v po komunist, postkomunističnih državah članicah, kot je naprimer eh, Mačarska, kjer obstaja še vedno precej težav pri izvajanju ciljev SKP-ja. Dosti krat agencije eh, zelo strogo kaznujejo naše kmetovalce, če ne delujejo strogo v skladu z pravili. In mislim, da eh, ta odgovornost ne more pasti samo na pleča kmetovalcev, ki morajo poročati za vsako podrobnost in ki jih kaznujejo za vsako najmanjšo napako. Tudi država in državne agencije bi morale biti odgovorne za to, kadar pride do zamud pri izplačilu sredstev kmetovalcem zaradi krivde agenciji. Mislim, da bi tudi kmetovalci morali imeti priložnost pridožiti se na uh, sodišču. Hvala, gospod eh, Antonioci. Hvala, gospod predsedujoča. Glasoval sem za poročilo Ashford, zato ker menim, da je poenostavitev birokratskih postopkov v zvezi s eh, skupno kmetijsko politiko ne le zaželjena, ampak tudi potrebna. In da bi evropski kmetovalci lahko res izkoristili vse dobre strani te skupne kmetijske politike. Je to pomembno, zato da se ne izgubljajo v, v zelo dolgih birokratskih postopkih. Vsekakor pa potrebujemo neka, nekoliko bolj jasno in razumljivo eh, skupno kmetijsko politiko in zato moramo pri tem spodbujati tudi izmenjavo dobrih praks med državami članicami in lokalnimi organi. Hvala. Hvala, gospod Job. Gospa predsedujoča, SKP je nekaj, kar je vedno treba eh, preverjati glede uresničevanja in pra v praksi. Dosti krat obstajajo postopki, ki so preveč zapleteni, dolgotrajni, zato je treba nekatere stvari poenostaviti zlasti zaradi tega, ker gre za zelo eh, zapletene pravila, ko gre za skladnost za stroški, torej cost compliance pravila. Kmetovalci v EU potrebujejo vedno več časa, m, mm, ki ga morajo a, eh, preživeti za mizo, ne pa na polju. In mislim, da je zato treba ta pravila resno spremeniti. Hvala, gospod Dovc. Uh, Predsedujoča, glasovala sem za poročilo Ashford, kot mnogi ostali, ki smo aktivno vključeni v delo s kmetovalci. Ključna stvar, ki jo vedno znova slišimo od njih, je, preveč birokracije. In ključni vidik nove SKP mora biti zmanjšanje birokracije in uh, teh premen. Zakonodaja mora imeti nek smisel in ne sme odvračati kmetovalcev od njihovega. Uh, Eh, primarnega dela. Ne samo novo zakonodajo, temveč tudi fleksibilnost držav članic potrebujemo zlasti pa eh, v komisiji in v računskem sodišču. Evropsko računsko sodišče je absolutno ne eh, fleksibilno in izgubilo je vsako mero razuma, ko izreka kazni in sankcije. Tudi stroške Eh, inšpekcij na kmetijah bo treba na novo oceniti in zmanjšati kazni, da bomo videli, ali takšne kazni resnično prinesejo nekaj dobrega eh, davčnim zavezancem. Hvala, gospa Meginez, hvala, gospa predsedujoča. Ko smo razvezali plačila, smo mm, le redki vedeli, da bo ta eh, ko imenovana cross compliance postala nekaj, kar bo veliko breme, torej navskrižna skladnost postala veliko breme za naše kmetovalce. Sedaj potrebujemo poenostitev. Je pa ena področje, o katerem moram nekaj reči, to so inšpekcije. Imamo inšpekcije za navskrižno skladnost, ki jih izvaja pristojni organi, vendar kmetovalci se soočajo z novimi vrstami Eh, inšpekciji, njihovi eh, kupci, predolovalci in tako naprej jih stalno inšpicirajo in tukaj je treba stvari nekoliko koordinirati, ne pa da se bodo te inšpekcije stalno podvajale, kajti na ta način ne ustvarjamo neke nove vrednosti in ne povečamo varnosti in kakovosti končnega proizvoda, ustvarjamo samo ogromno birokracije in frustracij za pridelovalce, ki se morajo srečevati z vsemi temi inšpektorji. Hvala, gospod Takola. Hvala. Zahvaljujem se poročevalcu gospodu Ashworthu za odlično poročilo. Mislim, da moramo resnično se zauzeti za poenostavitev vseh postopkov, ki so povezani z kmetovanjem v Evropski uniji. Džungla podpornih ukrepov je takšna, da povprečni kmetovalec v Evropski uniji nima več pojma, kaj je treba, kdaj in kako narediti. Potrebujemo jasnejše modele, razumljive modele in moramo prisluhniti kmetovalcem in eh, izboljšati odnose med njimi in agencijami. 27 je držav članic, toliko je kmetovalcev oziroma vrst kmetovalcev in zaradi te raznolikosti je treba stvari poenostaviti. Poročilo Ashworth je pravi korak v to smer. Upati je, da bomo lahko nadaljevali na poti vse bolj enostavnih pravil za skupno kmetijsko politiko. Hvala, gospod Kelly. Hvala. Lepo je videti, ko se začne neko poročilo Evropskega parlamenta z besedo poenostavitev. To že samo zase kaže, da je skupna kmetijska politika preveč eh, zapletena in vsaka tema od izobraževanja naprej v Evropski uniji zahteva poenostavljanje. Mislim, da naši kmetovalci imajo prav, ko ugotavljajo, da Eh, preveč časa morajo preživeti eh, s svinčnikom in papirjem v roki na mesto eh, na polju. To je narobe. In vsekakor, če nekdo um, je sposoben izpolnjevati eh, vprašalnike, ni nujno, da bo to pomenilo, da bomo imeli boljšo kakovost eh, hrane, večjo učinkovitost pridelave in tako naprej. To poročilo je korak v pravi smeri in upam, da bomo s tem tudi nadaljevali, da bomo resnično poenostavitev prenesli v prakso. Hvala. Sedaj pa prehajamo na poročilo Triple, gospa Jakemaki. Hvala, gospa predsedajoča. Glasovala sem za poročilo Trupel, zlasti za četrti odstavek v enem od predlogov sprememb. Sem pa glasovala proti enemu od predlogov sprememb, zaradi tega, ker se mi sicer zdi, da moramo oglični odtis eh, proučevati, vendar ga moramo povezati z eno s sa, enim samim kazalcem. Vesela sem, da britanska vlada sedaj začenja o tem razpravljati. Pogovoriti se moramo o okolju, o stroških in dokler ima parlament priložnost nameniti finančna sredstva, za nekatere odvečne programe, očitno se nismo strezil, streznili, ko gre za finančno krizo. Poročilo Rile, gospa Alfano. Gospa Alfano. Oprostite, jaz sem skušala obrazložiti tudi svoj glas za poročilo o energetski učinkovitosti stav, pa li lahko to podam sedaj in še in zatem še za poročilo Rile. Please, go ahead, but quickly. Okay. Ja, izvolite, ampak hitro, prosim. Se, allora, per quanto riguarda eh, la relazione di... Eh, hvala. Kar zadeva poročilo tiča, Tikau, sem glasovala za. Zato, ker eh, je cilj tega, da bi od leta 2020 vse nove stavbe morale imeti energetsko bilanco nič in zato bi se morala zauzemati celotna Evropska unija. Tako da moramo se zauzemati za boljšo uporabo že proizvedene energije in za sicer zmanjševanje porabe energije. In zato bi se morale države članice že sedaj zauzemati za doseganje ciljev energetske učinkovitosti ter zato uporabljati eh, namenjena finančna sredstva. Eh, moram povedati, da tudi jedrski program v Italiji škodi zdravju ljudi in okolju in hkrati bo povzročil proizvodnjo energije, ki je ne bomo potrebovali, če se bomo res lotili energetske učinkovitosti gradanje. Sedaj pa k poročilu Rüle. Uh, Tudi zato sem glasovala pozitivno, zato ker menim, da je zelo pomembno spoštovati vse predpise v zvezi z javnimi naročili in to velja tako za javne organe kot za podjetja in še zlasti za mala in srednja podjetja. E, javna naročila je treba uporabljati kot inštrument za spodbujanje nudenja storitev ter prodaje blaga s konkurenčnimi cenami in na trajnosten način. In ravno tako je treba na ta način spodbujati konkurenčnost vseh prisotnih subjektov, ki se zauzemajo za javna naročila. Le na tak način bomo lahko dosegli kakovostno izvajanje javnih naročil in to na vseh ravneh, lokalni, regionalni, nacionalni. Hvala gospa reutova o poročilu rühle gospa predsedujoča pri javnih naročilih je veliko koruptivnih praks zaradi tega podpiram to poročilo ki zahteva poenostavitev nekaterih praks istočasno pa je treba reči še naslednje če ne bomo imeli uh, na portalu komisarja nekaj več informacij o nespremljivih praksah, se mi zdi, da se ne bomo mogli uspešno zoprstaviti koruptivnim eh, praksam. Recimo, treba je vedeti, kakšna je eh, cestnina v Franciji za določen odsek avtoceste in tako naprej. Le na ta način bomo kaj dosegli. Hvala, sedaj pa poročilo Keller, gospa McGuinness. Uh, gospa predsedujoča tudi sama bi sem želela govoriti o uh, energetski učinkovitosti ampak sedaj v zvezi s poročilom keller zavračam to poročilo zaradi odstavkov 44 in 45 v uvodni izjavi i. 44. odstavek je zaskrbljujoč in poleg tega se sprašujem, kje je sploh ta parlament ostal. Lansko leto smo zahtevali od komisije, da pomaga eh, kmetovalcem na mlečnih eh, farmah, vendar komisija je potem eh, kot urgentni ukrep sprejela nov izvozni ukrep. In eh, ta, ti ukrepi so naprimer na voljo tudi za Novo Zelandijo, ki kolikor vem, ni država v razvoju. Mislim, da na ta način škodimo temu parlamentu, pa tudi proizvajalcem, s katerimi uh, se moramo soočati. Mislim, da je treba tukaj stvari postaviti na pravo mesto. Hvala, gospa McGuinness. Ja, prav imate. Jaz sem mislila, da bo gospa Alfano nadaljevala tam, uh, kjer smo končali, ampak uh, eno poročilo sem res preskočila. Gospod Kelly. Uh, uh, hotel sem samo povedati da se strinjam uh, s kolegico mcguinness imamo tudi mi težave z določenimi predlogi tukaj in zaradi tega ne moremo podpreti linije els a kar bi sicer hoteli storiti in kot je tudi že bilo povedano se povsem strinjam s kolegico mcguinness in upam da bo to els tudi razumel.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 Eh, socialnih predpisov v cestnem prometu tovornih vozil. Tu gre za interpretacijo pravnih predpisov, to vidimo tudi v številki 17 spremenjene različice. Komisija mora sodelovati z Eurocontrol in tudi drugimi in mora najti ustrezno interpretacijo pravnih predpisov. Potrebujemo jasno interpretacijo, ki jo poznajo vsi prizadeti. In Številko 27 bi tudi izkoristil za to, da pozovem vse naj e, upoštevajo neproporcionalno ravnanje. To je treba tudi upoštevati pri e, času vožnje in počitka in to je treba tudi ustrezno upoštevati. Hvala lepa. Poslanec Ponjozi del. Hvala lepa, gospo, gospa predsedujoča. Poročilo kolegice jasno kaže, da obstajajo razlike glede tega, kako ravnamo pri hudih prekrških v cestnem prometu. Se pravi, obstajajo velike razlike med državami članicami. Zato sem tudi za ukrepe, ki so v besedilu. Kar pa zadeva harmonizacijo in eh, izenačenje kazni na evropski ravni, tu bi seveda potrebovali nek program koordinacije na evropski ravni. Hvala lepa, s tem smo končali z obrazložitvami glasov in nadaljevali bomo ob 15. uri. Hvala.